Guten Morgen. Ja, hat sich. Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Pozdravljam vas na delavnici, ki je organizirana skupaj z odborom za proračun. Razpravljali bomo o v celoti in delno financiranih agencijah. kot odbor za nadzor proračuna se ukvarjamo tudi z vprašanjem razrešnice za agencije, ki niso del evropskega proračuna, ampak vseeno upravljajo naloge na ravni skupnosti. Pri nas je Jens Gajer in pa Derek Von iz obora za proračun oziroma Jensa Gajerja. Tukaj zastopa Monika Holmajer. Vse lepo pozdravljam. Pozdravljam tudi uh, kolega Presa iz komisije. Trenutno EFSA predseduje mreži agencij, z nami je gospod Spanjoli, potem gospa Ellen Foss iz Academic Research Network of Agencification of EU Executive, uh, Executive Governance, potem iz omrežja Urada skupnosti razglas za rastlinske sorte z nami gospod Ekvat. In pa pozdravljam tudi predstavnika uh, delno samofinancirane uh, agencije EASE. E. Z nami je gospod Jean-Michel Mastijo. Vsak bo dobil približno 10 minut za predstavitev potem pa bomo imeli razpravo. Vesela sem, da ste tukaj in veselim se vaših uh, predstavitev. Besedo dobi poročevalec. Ja, Jens Geja. Hvala. Nažalost, Jensa Gajerja danes ni tukaj. Pričakujemo Moniko Holmajer, da se nam bo kmalo pridružila. Morda bo tukaj še preden bom jaz končal svojo predstavitev. kolegi verjetno poznajo različne strukture financiranja za agencije, nekatere so financirane iz, Evrop, iz evropskega proračuna, nekatere se deloma financirajo iz pristojbin, nekatere pa se polno financirajo z pristojbinami. Ko sem bil poročevalec za razrešnico agencijam leta 2014, sem predlagal, da bi organizirali to delavnico in vesel sem, da sem to predlagal, kaj ti. Um, ta delavnica je eh, naletela na zelo velik odziv, eh, glede na to, da je četrtek zjutraj, mislim, da je z nami eh, zelo veliko ljudi. To je zelo dobro in zato se vsem zahvaljujem, da so mi pomagali organizirati to delavnico. Ko sem predlagal to delavnico, sem to naredil iz večjih razlogov. Omenil sem različne uh, strukture financiranja agencij. Torej, to je priložnost za to, da razmislimo o tem, kako uh, se določa pristojbine, kaj se dela s presežki in ali bi bilo smiselno polno samofinancirane agencije vključiti v postopek podeljevanja razrešnic, kajti trenutno temu ni tako. Agencije, ki se financirajo iz pristojbin, seveda pomenijo manj pritiska na evropski proračun. Kakor vemo, trenutno evropski proračun ni tako velik, kot bi si želeli eh, in zato ni dovolj denarja za nekatere ključne programe, predvsem iz kohezijske politike. Tako da takšne agencije že zmanjšajo pritisk na evropski proračun, če se torej financirajo iz pristojbin. Ko sem pripravila razrešnico za agencije, eh, sem ugotovil, da se veliko govori o prenosih v proračunih agencij, Ehm, še vedno agencije na koncu leta prenašajo sredstva v naslednje leto ehm, in ehm, zdelo se mi je, da bi takšni presežki, prenosi lahko bili koristni pri soočanju z nepredvidenimi dohodki. Pri uporabi teh prenosov bi lahko se agencije lažje na fleksibilen način soočale z nujnimi primeri ali z kakšnimi nepredvidljivimi dogodki. Eh, no, eh, upoštevati moramo tudi, da obstajajo vedno večje medsebojne povezave med agencijami in da so nekatere agencije tudi vedno bolj odvisne od industrije. Tukaj treba torej na nek način zagotoviti ustrezno ravnotežje. Kar se tiče današnjega dogodka, bi želel zastaviti kar nekaj vprašanj. Naprimer, kdo uh, odloča o pristojbinah, kako so določene, ali jih določa finančna uredba, ali bi jih morala določati finančna uredba, kdo um, dobi presežke iz uh, pristojbin. Eh, zakaj se lahko porabi te presežke, ali bi ti morali iti v evropski proračun, če ja, kolik, kakšen delež bi naj šel v proračun, eh, potem, če gre v proračun, ali bi s tem morali biti agencije del postopka podaljevanja razrešnic, ali bi morali samo financirane agencije uh, pozvati naj sprejmejo podobne reze, ko gre za število osebja kot druge agencije, čeprav ne dobivajo sredstev iz evropskega proračuna. Eh, številne agencije zlasti tiste, ki so financirane iz evropskega proračuna, se pritožujejo, da morajo um, zmanjševati število osebja in da morajo tudi upoštevati eh, načela prerasporejanja osebja. To se jim ne zdi pravično. Zato se sprašujemo, ali bi samo financirane agencije morale eh, biti podvržene enakim zahtevam, ko gre za osebje. Torej, vsa ta vprašanja se želimo zastaviti danes do povdne. Ne vem, če bomo dobili vse odgovore, ampak dobro bi bilo če bi dobili vse nekaj več jasnosti v zvezi s temi vprašanji, potem bi nam to v prihodnosti lahko pomagalo pri sprejemanju ustreznih odločitev v zvezi s temi agencijami. Toliko z moje strani. Hvala. Tudi so predsedujoča se nam je pridružila, gospa Holmajer, izvolite. Hvala. Samo nekaj uvodnih pripomb bi želela podati. vpraš, gre za vprašanja, ki povezujejo naše, naša dva odbora. Ko gre za razpravo o agencijah, se kaže, da je težko upoštevati to tehnokratsko um, določbo tako imenovanega bazena za prerasporejanje osebja. Do tega je bil vedno kritičen tudi parlament. EASA e se mi zdi pomemben projekt, ampak vedno znova ugotavljam, da ne upoštevamo dovolj vprašanja pristojbin pri agencijah. Vedno bolje tako, da predvsem majhna in srednja velika podjetja samo stežka plačujejo te pristojbine in mehanizmi za spremembo strukture plačevanja pristojbine uh, so preprosto preveč zapleteni in niso prilagojeni stanju v posamičnih agencijah. Model EASE e se mi zdi pozitiven v tem smislu, eh, da eh, so se na ta način lažje odzvali na fluktuacije v osebju, ki eh, so bile, ki so bile um, narejene v zadnjih letih um, recimo za to agencijo se tudi eh, z, obstaja tudi velika fluktuacija, ko gre za same zahteve, prošnje, ki jih dobiva ta agencija, kakšno leto jih je več, kakšno leto jih je potem spet manj in tudi takšne, takšna nihanja je treba upoštevati pri strukturi pristojbin in pri drugih vidikih. Pri pristojbinah bi se morale agencije biti sposobne hitreje odzvati na uh, spreminjajočo se potrebo po pristojbinah? So. Recimo EASA mora v poprečju sedaj obravnavati 1500 uh, zahtev. Eh, čeprav je bilo v osnovi ob ustanovitvi te agencije predvideno, da se bo v poprečju ukvarjala za 200 temi zahtevami. Tako da eh, tukaj bi že morali predvideti, kakšen bolj eh, fleksibilne agencije. In potem pri samofinanciranih agencijah se postavlja vprašanje neodvisnosti teh agencij. Plačeva, tisti, ki plačujejo pristojbine, lahko imajo tudi velik vpliv na te agencije. S tem se zato tukaj zastavlja vprašanje eh, tega, v kolikšni meri lahko podjetja vplivajo na ločitve neke agencije zato, ker jim plačujejo pristojbine in ker so te agencije financirane samo s pomočjo teh pristojbin. EASA eh, e pilotni projekt je tukaj dobro izhodišče. Ehm, gospod Gajer ga pozdravlja, tudi jaz se s tem strinjam. Mora pa biti jasno, da pilotni projekt EASA ne bo more biti prenešen eh, ena na ena na vse. Ne moremo reči to, kar je dobro za jaso, mora biti dobro sedaj tudi za EHO in pa EMO in pa vse druge agencije. Ne, treba obravnavati vsako specifično posamično agencijo in treba je najti um, optimalno možnost ureditve za vsako posamično agencijo. Eh, to so moje razmišljanja, pa še nek stavek bi tukaj dodala in sicer, če se agencije v celoti financirajo same, potem ne moremo uh, reči, da bi morali potem ta denar v celoti iti v proračun. Ali potem znižamo pristojbine ali pa najdemo drugačen način, eh, kako ravnati z, eh, tem, z temi presežki. Torej, ali so, če imajo agencije presežke, potem so ali pristojbine previsoke. Skratka, tukaj moramo imeti bolj prilagojene inštrumente, ki so prilagojeni posamičnim agencijam. In tukaj moramo tudi paziti na višino samih pristojbin. Das ist schon richtig im Thema drin. Hvala lepa. Prvi govornik bo gospod Preza iz Evropske komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa obema poročevalcema. Jaz želim. Uh, v moji predstavitvi predstaviti trenutno stanje. Predhodni govorniki so že omenili nekatere izmed značilnosti agencij. Jaz bi se želel osredotočiti na vire in pa nadzor. Torej, najprej uporaba um, pristojbin v proračunih decentraliziranih agencijah in pa vprašanje prerasporejanja osebja v teh istih agencijah. Tukaj gre seveda za skupni cilj parlamenta in sveta. Dogovorjeno je bilo da bi za pet odstotkov zmanjšali število osebja v institucijah in pa v decentraliziranih agencijah. Potem agencije, ki se financirajo iz pristojbin, se morajo odzivati na tržno povpraševanje, odzivati se morajo na spreminjajoče se pogoje na trgu. Tudi to je bilo že omenjeno. Najprej, agencije, ki so financirane iz pristojbin. Koliko jih je in ali obstaja kakšna razlika med temi agencijami? V celoti imamo osem agencij, ki se financirajo iz pristojbin, bodi si v celoti ali pa delno. Imamo tri decentralizirane agencije, ki se delno financirajo z pristojbinami, delno pa iz industrije. To je Evropska agencija za zdravila, Evropska agencija za varstvo v letalstvu in pa Evropska uh, agencija za kemikalije, EHA. No, eh, te, imajo, te se med seboj razlikujejo, ampak tukaj v tem smislu jih lahko obravnavamo skupaj. Potem imamo drugo skupino samofinanciranih agencijah, ki so financirane delno iz evropskega proračuna in delno iz eh, nacionalnih proračunov. To so um, tri nadzorne agencije, bančni organ, potem ESMA in pa EIOPA. No, na koncu imamo še dve uh, agenciji, ki se polno financirata iz pristojbin, iz pristojbin iz industrije. Gre za urad za intelektualno lastnino, nekdani OHIM, in pa CPVO, gre za urad skupnosti za rastlinske sorte. Tudi v agencijah, ki so financirane iz pristojbin, torej obstajajo različni modeli financiranja. In različni akteri so zadoženi za prihodke, ki jih eh, torej, dobivajo te agencije. kako agencije uporabljajo dohodek iz pristojb. In tukaj imamo dva glavna modela. Imamo agencije, kjer eh, so vsi ti dohodki obravnavani eh, skupno. Torej gre za agencije, ki so delno financirane iz pristojbin in delno iz proračunov, torej imajo ta univerzalni proračun, ki potem pokrije vse potrebe agencije. Potem pri drugem modelu pa ločujejo posamične aktivnosti agencij, z eh, pristojbinami pokrivajo tiste dejavnosti, ki so neposredno povezane z storitvami, ki jih ponuja dotična agencija. Eh, v praksi oba modela sicer lahko delujeta dobro, ampak nasplošno lahko rečemo, da bolje deluje uh, model univerzalnega proračuna, kjer se vse dohodke uporablja za pokrivanje celotnih izdatkov. Eh, to predstavlja manj administrativnih bremen, prav tako pa ta model eh, zmanjšuje mm, možnost kopičenja velikih rezerv, ki bi prihajale iz pristojbin in ki jih se jih potem lahko uporablja samo za specifične dejavnosti. Če v letnih proračunih agencij prihaja do preseška, potem imajo možnost agencije to prenesti naprej kot eh, dodeljene dohodke. V nekaterih agencijah je tako prišlo do kopičenja kar znatnih presežkov in tudi to je ena izmed načilnosti agencij. Sedaj pa drug vidik. Gre za človeške vire oziroma razvoj. Eh, človeških virov. Tukaj govorim o številu mest, ki so avtorizirani za organigram posamične agencije. Na tem grafu lahko vidite razvoj števila osebja med leti 2007 in 2017. Tukaj lahko vidite, da so agencije do leta 2013 zaposlovale vedno več osebja. To je bilo deloma tudi zato, ker se je število agencij povečalo. Od leta 2010-2010 smo ustanovili tri nadzorne um, bančne organe. No, po letu 2013, ko je bil sklenjen dogovor med uh, parlamentom in svetom, da bodo zmanjšali skupno število osebja v agencijah in pa drugih telesih. Ehm, je seveda prišlo do trenda upada oziroma se je trend izravnal. Torej, ta sprememba je povezana z nadzorom nad proračunom teh agencij. Um, ta seveda določa tudi število osebja, ki ga je možno zaposlovati v teh agencijah. Leta 2013 je komisija objavila sporočilo, kjer je predstavila um, načrt za zaposlovanje osebja. Uh, Eh, v agencijah in pa načrt za zmanjšanje tega števila za pet odstotkov. No, potem smo imeli različne odločitve v letnih proračunskih eh, postopkih od eh, začetnega programa, torej prišlo je do določenih odstopanj od tega začetnega načrta za zmanjševanje osebja. V določenih primerjih sta se parlament in svet odločila, da bosta od tega načrta odstopila, ampak nasplošno bi lahko za agencije financirane iz pristojbin rekli, da je prišlo med leti 2014-2017 prišlo do zmanjšanja osebja za 1,8 odstotka. To je manj, kot je bilo načrtovano, ampak vseeno vidimo to spremembo v. trendu zaposlovanja osebja. Gospa Holmar je spraševala eh, potem, kako se odzvati na potrebe, ki izhajajo iz trga. Za agencije, ki so financirane iz eh, pristojbin, seveda za nekatere velja, da so te odvisne od eh, popraševanja na trgu. V, ok, v okviru medinstitucionalne delovne skupine za agencije poteka razprava o tem, da bi Mm, raznoliko obravnavali um, agencije, ki se financirajo iz uh, pristojbin. Uh, sprejet je bil pilotni projekt, s katerim bi želeli razviti uh, minimalne indikatorje delovnega bremena in pa uspešnosti in te kazalnike bi potem na podlagi teh kazalnikov bi potem odločili o mm, načrtih osebja za posamično agencijo, tako da bi se lahko na ta način lažje odzivali na nihanja um, na trgu. Pri tem pilotnem projektu je bilo predvideno, da je sedanja stopnja pristojbin primerna In pri teh kazalnikih je predpogoj tudi to, da so prej vzpostavljeni kontrolni mehanizmi, zato da bodo ti kazalniki zanesljivi in da jih bomo lahko uporabljali kot utemeljitev. Torej, s temi kazalniki bi v postopku sprejemanja proračuna lahko prilagodili nivo virov v agencijah oziroma človeške vire v agencijah, oziroma bi te prilagodili um, načrtovanim potrebam na trgu. Torej, pri pilotnem projektu smo izhajali iz tega, da bi za kazalnike, ki so znotraj um, uh, Uh, changes uh, in the staff. ki so znotraj uh, plus minus dva odstotka, uh, da so torej ti kazalniki sprejemljivi. Za kazalnike, kjer prihaja do večjega nihanja, kot sta uh, dva odstotka več ali manj, pa bi to um, pomenilo spremembo v načrtu osebja. To smo prvič preverili v, v letu 2017. in ugotovili smo, da smo s pomočjo takšnih eh, kazalnikov eh, bolj ali manj stabilizirali to eh, potrebo po človeških virih. O tem pilotnem projektu smo razpravljali torej v medinstitucionalni delovni skupini. Parlament se je na ta projekt relativno dobro odzval. Svet je do tega projekta še nekoliko skeptičen. ne strinjajo se s tem, da bi um, uporabljali ta indikator pri dodeljevanju osebja, tako da tukaj bomo morali še spraviti nekako ta stališča v svetu za našimi. No, uvodoma je bilo zastavljenih tudi nekaj vprašanj, ne skušam odgovoriti na njih. Komisija, svet in parlament tukaj skušata doseči ustrezno ravnotežje pri splošnem nadzoru, pri smiselni in smotrni porabi človeških virov. Eh, zagotoviti želimo seveda tudi kakovostne storitve agencij. Ali se institucije lahko izognejo odgovornosti za nadzor in kontrolo? Res je, da ko gre za samo financiranje agencije, ni uh, kratkoročnega učinka za evropski proračun. Obstaja pa tukaj dolgoročni učinki, ki se lahko pojavijo šele čez desetletje in se pojavijo kasneje v obliki. Um, izdatkov za pokojnine. Res je, da imajo agencije tudi svoje pokojninske sklade, ampak tega pri vprašanjih nadzora proračuna vsekakor ne smemo spregledati. In pa, Seveda se je treba tudi vprašati, ali pristojbine ustrezno predstavljajo vrednost storitev, ki jih potem, jih potem te agencije ponujajo na trgu. Eh, spričo tega bi seveda institucije morale nekako izpolniti svojo odgovornost nadzora nad tem. Temu se ne moremo izogniti. Eh, Ukvarjati se moramo tudi z tem vprašanjem presežkov, ki se pojavljajo predvsem v samofinanciranih agencijah. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala lepa. Slišala sem, da je z nami tudi predstavnik eh, računskega sodišča. To me zelo veseli. Eh, kot drugemu bi dala besedo gospodu Spanjoliju iz eh, EFSE. Izvolite. Thank you, Mr. Chair. Najlepša hvala, predsedujoča, in eh, hvala za pobabilo na to zelo zanimivo delavnico. Mi z veseljem danes sodelujemo tukaj in tudi predstavljamo mrežo agencij. Letos predsedujemo mreži in prav zato smo si podrobno ogledali vprašanje, o katerih bomo danes govorili. This is to move forward. Yes. Okay. Um, in in th this this workshop is. Danes eh, govorimo predvsem o agencijah, ki se financirajo iz pristojbi. Naša mreža pa je veliko širša. Predstavljamo 45 agencij, od katerih eh, jih se je samo nekaj financiranih iz eh, pristojbin, kot je bilo že pojasnjeno. 38 odstotkov zaposlenih v naših agencijah je plačanih iz pristojbin, prav zato nas ta tema v celoti zadeva. poleg vprašanj, ki so povezanih, eh, povezane z upravljanjem preko pristojbin, nas zanimajo tudi drugi izzivi, do katerih prihaja pri takšnem modelu financiranja. To zadeva celo mrežo. Vprašanje pristojbin in eh, vprašanje alternativnih virov financiranja je gotovo nekaj, kar bo v prihodnosti na nas vplivalo še bolj v takšni ali drugačni obliki, bo to vplivalo na več in več agencij in prav zato smo mi kot eh, mreža agencij pripravljeni razpravljati z našimi člani, kakšne možne alternativne vire financiranja bi lahko sprejeli v prihodnosti. Ta razprava o agencijah, ki se financirajo iz pristojbin, je nujna, ampak najti moramo pravilno ravnotežje med eh, tem, kako izvajati pravila, kakšen nadzor bomo imeli in koliko fleksibilnosti bodo imele agencije za izvajanje svojih dejavnosti. To je relevantno za agencije, ki se plačujejo preko pristobin, pa tudi za druge agencije, Ta princip bi lahko v določenih primerjih torej razširili tudi na druge agencije. Sam bom sedaj predstavil perspektivo mreže, namreč eh, rad bi povdaril nekaj izkušenj, ki smo jih eh, nabrali v zadnjih letih. Poleg tega pa bi podal tudi našo vizijo glede tega, kako se lahko v prihodnosti razvije upravljanje virov in upravljanje agencij. Če si ogledamo, kaj se je zgodilo od leta 2012 do sedaj, no, 2012 se nam zdi dobro leto za začetek, namreč takrat je bil sprejet skupni pristop in eh, načrt dela. Takrat so bile vzpostavljene tudi zadnje agencije in prav zaradi tega so se potem od takrat naprej številke stabilizirale. V zadnjih letih so bila glavna gonila za upravljanje proračuna agenciji skupni pristop in pa ukrepi iz eh, načrta roadmap. Druga stvar pa je bila razprava okrog večletnega finančnega okvirja 2014 do 2020, predvsem znižanje števila zaposlenih in eh, zamrznitev proračuna, o kateri je govoril kolega. To sta torej dve glavne temi, ki sta vplivali na delo našega omrežja. Če si ogledamo te številke, vidimo, da smo bili zelo uspešni, namreč 99,7 odstotkov vseh ukrepov je bilo eh, izvedenih oziroma se še izvajajo. Povečali smo transparentnost, odgovornost in koherentnost agencij. Izboljšali smo tudi eh, sodelovanje med agencijami in to je gotovo nekaj pozitivnega. Če lahko navedem še nekaj negativnih učinkov, pa se je povečalo upravno breme v agencijah, kar so agencije same tudi večkrat izpostavile. Breme koordinacije se je v določeni meri preneslo na našo mrežo in prav zaradi tega se veselimo poročila o razrešnici 2015, ko gre za horizontalno poročilo o agencijah, v katerem piše, da potrebujemo več zaposlenih v koordinacijskem eh, uradu, ki bo potem eh, lahko bolje upravljal zahteve iz različnih eh, evropskih inštitucij za koordinacijo dela agencij. Drugi problemi so bili povezani za kompleksnostjo in pomankanjem fleksibilnosti, predvsem, ko gre za pravila za poslovanje in financiranje. Poleg tega so se stroški prenesli, predvsem, ko gre za revizije računskega sodišča in zunanje revizije. Šlo je tudi za pretirano osredotočanje na določene stvari, kot, je naprimer, kot so naprimer prenosi. Druga, drug pomembni sklop ukrepov v zadnjih petih letih v agencijah je, je bilo zniževanje zaposlenih in sicer po principu enaka pravila za vse. Tukaj smo dosegli pozitivne rezultate, agencije so še presegle zahtevanih 5 odstotkov, približale so se skoraj desetim odstotkom znižanja zaposlenih. Kljub temu, da mi eh, nasprotujemo temu konceptu eh, nabora zaposlenih, iz katerih se potem črpa, namreč eh, agencijam se ta koncept ne zdi smiseln. Vseeno smo eh, znižali število zaposlenih in sicer skoraj za 10 odstotkov. Potem smo bili priča tudi drugim pozitivnim učinkom, glede tega, da so agencije dosegle večjo učinkovitost in sodelovanje med seboj, ter da bolje upravljajo svoje vire na ravni našega omrežja smo videli, koliko napredka so agencije res eh, opravile pri svojem pristopu upravljanja. Kar se tiče negativnih pristopov zaradi tega enakega pravila, ki se izvaja za vse agencije, vidimo, da včasih ni bilo mogoče prioritizirati. Poleg tega je bil v ubran taktični in ne strateški pristop, ko gre za povečanje učinkovitosti. Pojavlja se tudi veliko prekarnega dela in zunanjega izvajanja. Namreč zaposleni v agencijah so eh, zamenjani z zunanjimi svetovalci, z začasnimi zaposlenimi in tako naprej, česar gotovo ne moremo pozdraviti. Poleg tega so v razpravi o proračunu se izkazale zelo, izkazala zelo polarizirana mnenja različnih inštitucij in mi kot eh, mreža nismo bili zadovoljni z takšno polarizacijo. Sodelovali smo v razpravi in poskušali spremeniti vzdušje razprave, ukoliko nam je to pač uspelo. In kako si zamišljamo situacijo v prihodnosti, kakšna je naša vizija za prihodnost? Želeli smo izpostaviti nekaj ključnih točk tukaj, ki bi lahko predstavljala gonila eh, za upravljanje proračuna agencije v prihodnosti. Tukaj sem jih navedel na prosojnici. Na prvem mestu imamo deljenje storitev in zmogljivosti. To je verjetno največja prioriteta naše mreže in vseh agencij skupaj. Namreč opravljenega je bilo že zelo veliko dela, načrtujemo pa še dodatne aktivnosti. Pripravili smo zelo zanimiv katalog storitev in zmogljivosti, ki si jih eh, agencije med sebojno delijo. Gre za obsežen dokument in eh, agencije uporabljajo te možnosti. Združevali smo zelo zanimive storitve, naprimer, ko gre za nujne situacije, potem imamo katalog za skupno javno naročanje. Lani smo imeli zelo dobro skupno naročanje, ko je šlo za storitve v oblaku in na tak način smo lahko veliko privrčevali in na bolj učinkoviti način delovali. Takšno sodelovanje poteka med agencijami. Seveda pa smo pripravljeni na isti način sodelovati tudi s komisijo in to tudi že poteka deloma. Veliko lahko pridobimo, če agencije sodelujejo, če so lahko fleksibilne, agilne in eh, svoje rešitve najdejo na bolj učinkovit način. Komisija je tukaj včasih počasnejša zaradi svojega obsega, ampak po drugi strani ima komisija kritično maso ko sodelujemo s komisijo, potem vidimo, da lahko privrčujemo še veliko več in smo tudi bolj učinkoviti. Izpostavil bi še to, da raziskujemo nova področja za sodelovanje in eh, deljenje storitev z komisijo. Začelo se je čisto naravno z določenimi viri in eh, informacijsko tehnologijo, ki jo je preprosto deliti z komisijo. Razmišljamo pa tudi o človeških virih, ali lahko skupaj upravljamo človeške vire, namreč na tak način bi lahko veliko privrčevali. Poleg tega bi lahko agencije združile tudi ključne eh, poslovne eh, zadeve. Sodelujemo z drugimi agencijami, namreč eh, najbolje je, če lahko skupaj uporabljamo enake strokovnjake, si izmenjujemo podatke in informacije. Naslednje področje, kjer smo zelo aktivni, je eh, osredotočanje na zmogljivost. Želimo se premakniti k proračunu, ki temeli na rezultatih in tudi komisija se tega želi. Agencije so majhne in agilne in prav zaradi tega lahko upravljajo uh, svoje kompleksne operacije na bolj učinkovit način. Letos je naš cilj to, da bi pripravili zrelostni model, s katerim bi lahko identificirali zmogljivosti, ki jih še potrebujemo in kaj točno je povezano s tem, da spremenimo naš proračun iz eh, torej, tega, kar imamo sedaj, na proračun, ki se ga upravlja na podlagi rezultatov in outputa. Opredeliti moramo postopke in eh, indikatorje uspešnosti, ki jih bomo zabeležili v katalogu. Razmisliti moramo tudi o ex-ante in ex-post eh, ocenah, ki se opravljajo v tem smislu. Z velikim zadovoljstvom smo ugotovili, da nas druge institucije podpirajo pri dejavnostih, ki jih izvajamo v naši mreži. Na tem mestu bi rad povedal tudi to, da so agencije pripravljene začeti poletni pro, eh, pilotni projekt proračuna, ki temeli na uspešnosti, ki se ga lahko potem prenese tudi na institucionalno raven. Želimo se odmakniti od uh, pristopa, kjer razmišljamo o številu zaposlenih. Namreč to znižanje zaposlenih je pokazalo, da je izjemno težko razmišljati o tem, koliko zaposlenih je vedno na voljo in da je eh, to včasih težko, zato potrebujemo drugo rešitev. No, sedaj morda ne bi eh, dodajal več informacij glede financiranja, namreč kolegi iz CPVO in EASE e bodo spregovorili več o financiranju preko pristojbin. Vprašanje pa je, če lahko pridobivamo finančna sredstva iz drugih virov. Mi kot mreža nimamo jasnega stališča, smo pa pripravljeni razmisliti o novih možnostih. Še en del naše vizije za prihodnost je to, kar, smo, kar je bilo jasno omenjeno tudi v poročilu o razrešnici za 2015. Gre za sektorski oziroma tematski pristop. V mnogih primerjih je ta že eh, se udejanju. Namreč eh, agencije že sodelujejo med sebojno, ko gre za enake sektorske eh, pristope. Pomembno je razmišljati o tem, katere dejavnosti lahko agencije prevzamejo skupaj na katerih širših političnih področjih lahko eh, izmenjujejo izkušnje. In ta širši tematski pristop mora biti upoštevan, ko gre za proračun, ko gre za načrtovanje in na koncu tudi razrešnico. To je seveda kompleksno, ampak eh, pripravljeni smo na razpravo o tem, ali je to mogoče preproste in agilne fina, fi, na finančna pravila in pravila za zaposlovanje. O tem smo že govorili, ampak tukaj imam nekaj primerov rigidnih pravil, ki vplivajo na vsakodnevno delovanje agencij. Ampak trenutno poteka dobro, dobra razprava v okviru finančne uredbe in upamo, da se bodo te težave razrešile k malu. V uredbi o zaposlovanju imamo drugačen kontekst, tam ni pregleda, ki bi trenutno potekal, ampak ko gre za izvedbena pravila, smo pripravljeni, da se ta razprava nadaljuje, poglobi, tako da razmislimo o tem, kako bi lahko prepoznali specifike posameznih agencij in pripravili možne izjeme k tem obstoječim pravilam. Vse to kaže na dejstvo, da počasi premikamo proti nekakšnemu idealnemu ozračju za dialog in sodelovanje med agencijami in tudi med institucijami. Potrebujemo transparenten dialog, vzajemno pomoč in to, da, lahko, da so agencije oziroma mreža agencij partner, ki mu lahko zaupate in ki bo sodeloval pri razpravi o dodelitvah proračunskih sredstev in zaposlenih. Torej, sodelovati moramo v dobrem ozračju, zmanjšati kakršnekoli taktične igrice in se osredotočiti na strateško raven sodelovanja. Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Vielen herzlichen Dank. Najlepša hvala, hvala za ta pregled in za vizije za prihodnost. Tako, sedaj bomo eh, najprej dali besedo vsem govorcem, tako da je naslednja govorka gospa Ellen Vos, glavna projektna partnerka v eh, mreži Tarn gre za mrežo za akademske raziskave o agencifikacijah izvršnega upravljanja v Evropski uniji. Izvolite. Thank you. Well, uh, that's Najlepša hvala. Ja, gre za izraz, ki ga uporabljamo v literaturi, gre namreč za to, da se izvršno upravljanje prenaša v veliki meri na agencije. Gre torej za znan termin v literaturi in tale agencifikacija, no, zanima me, kako se bo to prevedlo v druge jezike, je postala eh, značilnost upravljanja Evropske unije naša mreža Tarn raziskuje ta zanimivi fenomen in prav zato se vam zahvaljujem, da ste me povabili sem, zato da vam lahko pojasnim nekaj o naše mreži in tudi eh, o tem pojavu. Naša mreža raziskuje agencije in eh, to upam, da bo lahko vplivalo tudi na vašo razpravo o razrešnici ter o agencijah, ki se eh, financirajo iz pristojbin. Našo mrežo sofinancirata Evropska unija in program Žan Monet. Gre za mrežo, ki obravnava agencije, ki delujejo v Evropski uniji v transnacionalnem okviru. Združujemo znane in tudi mlade raziskovalce iz različnih področji, tako da združujemo znanje iz pravnih zadev, institucionalnih zadev in delovanja Evropske unije. Tarn ima dvostransko misijo. Po eni strani želimo izvajati raziskave o agencijah, želimo spodbujati večdisciplinarno raziskavo glede kritičnih pogledov na delovanje evropskih agencij in podobnih organov, zato da bi integrirali izolirane disciplinske pristope, poleg tega pa želimo spodbuditi tudi dialog med akademiki in strokovnjaki. Na tak način želimo spodbuditi demokratizacijo Evropske unije tako v akademskih vodah kot tudi v praksi. Tam želi spodbujati dialog med akademiki in strokovnjaki strokovnjaki, javno upravo in drugimi akterji, ko gre za teme povezane z Evropsko unijo, agencijami in drugimi evropskimi organi. Izmenjava informacij in znanja je eh, ključni del naših programov, predvsem v okviru okroglih misli. Tarn obravnava štiri glavne teme. Prvič, konceptualizacija agencifikacije Evropske unije oziroma eh, izvršnega upravljanja Evropske unije. Potem agencije kot eh, nekakšen posrednik med državami članicami in inštitucijami, glede na to, da imajo hibridno naravo. Druga tema zadeva uh, legitimnost, pristojnosti in ustavnost evropskih agencij. Tukaj smo identificirali različne agencije in ugotovili, da jih je potrebno bolje umestiti v pogodbe Evropske unije. Pripravili smo tudi novo doktrino, ko gre za delegirane pristojbine evropskim agencijam, govorili pa smo tudi o neodvisnosti, transparentnosti in odgovornosti. Tretja tema so, je mednarodna dimenzija delovanja agencij. Namreč evropske agencije delujejo tudi na globalni ravni. Raziskave še potekajo, ampak razviti želimo študije o pravni naravi evropskih agencij, o njihovem delu na mednarodni ravni, uspodbuditi pa želimo tudi boljše razumevanje tega, kako evropske agencije delujejo na globalni ravni. Četrta tema je funkcionalna operativnost in učinkovitost evropskih agencij. Namreč različne agencije uh, imajo vseeno enake probleme, vprašanje je, kako jih je lahko najbolje organizirati tako, da bodo čim bolj učinkovite. Vključiti želimo tudi vprašanja notranje organizacije, naprimer kako upravljati njihov proračun, uh, kako eh, upravljati človeške vire in pa tudi, kar se tiče notranjih struktur dobrega upravljanja. Tarn objavlja članke, organizira delovne skupine, okrogle mize, pri nas gostimo znane akademike in druge goste, ko razpravljamo o, eh, o evropskem upravljanju. Naši partnerji so v Berlinu, Firencah, Oslu, Parizu, na Dunaju in drugot. Naša spletna stran vsebuje bazo podatkov o raziskavah, eh, ki zadevajo evropske agencije in vključuje veliko dodatnih informacij o tej temi. Toliko o naši mreži Tarn. Najlepša hvala, da ste mi dovolili, da pojasnim, kdo smo. Sedaj pa bi rada povedala več o demokratični odgovornosti evropskih agencij in o vprašanju postopka razrešnice za agencije, ki se v celoti financirajo preko pristojbin. Raziskave, ki so jih opravili naši akademiki, so pokazale na to, da potrebujemo več nadzora nad evropskimi agencijami. Naj povem drugače, uskladiti oziroma spremeniti moramo načine prevzemanja odgovornosti. Namreč eh, zdi se, da imamo celo pretirano prikazovanje odgovornosti. Med to lahko štejemo upravno odgovornost, politično odgovornost, administrativno odgovornost, finančno odgovornost in pravosodno odgovornost. Evropski parlament ima pomembno vlogo pri nadzoru evropskih agencij, to je prav gotovo. V zadnjih letih je z instrumentom razrešnice opozoril na probleme v določenih agencijah, predvsem, ko gre za neodvisnost strokovnjakov in zaposlenih, ki jih uporabljajo agencije. MA in EFSA sta zaradi teh opozoril parlamenta razvili dodatne smernice glede konfliktov interesov, glede um, odgovornosti in glede problema vrtljivih vrat. Kar se tiče razširitve in povečanje števila agencij v uh, Evropski uniji, naj povem naslednje. Vse agencije, ne glede na to, ali se financirajo iz evropskega proračuna ali se samo financirajo, vse morajo biti podvržene nadzoru. Tukaj se strinjamo. Zavezane morajo biti transparentnosti poleg tega pa morajo vzpodbujati zaupanje v evropske politike. Nadzor je torej smiseln instrument, kateremu morajo biti podvržene evropske agencije kot javni organi. Tarn vzpodbuja več akademskih raziskav glede odgovornosti, učinkovitosti in transparentnosti agencij. O tem bomo govorili v naslednjem letu v naši mreži. Ponudimo lahko tudi platformo za dialog, kjer se srečajo akademiki in strokovnjaki. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa profesor Vos. Hvala za te informacije, ki ste nam jih podali zelo zanimivo se mi zdi, kar ste povedali na koncu, namreč eh, tudi to, da tiste agencije, ki so deloma ali v celoti financirane iz pristojbin, morajo biti podvržene celotnemu nadzoru in eh, ne samo delnemu, oziroma se ne morejo temu izogniti. Mi v parlamentu se s tem vsekakor strinjamo. Naslednji gost je Martin Ekvart, predsednik urada skupnosti za rastlinske sorte CPVO. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za organizacijo tega dogodka, tudi da ste me povabili. To je dobra priložnost, da se evropski poslanci pogovorijo z predstavniki evropskih agencij še posebej samofinanciranih agencij. Kot celotno samofinancirana agencija, CPPO tradicionalno ima relativno malo sliko z Evropskim parlamentom, še posebej glede na to, da ta ne potrjuje proračuna CPVO-ja in tudi ne sodeluje v postopku razrešnice CPVO-ja. Od Lizbonske pogodbe pa Evropski parlament sodeluje pri vseh zakonodajnih vidikih, ki so vezani tudi na CPVO in to pomeni korak v pravo smer. po nekaterih splošnih vidikih, ki so jih predstavili predstavniki mreže, v kateri tudi CPVO, bom predstavil vprašanje povezano z nadzorom in viri samofinanciranih agencij, no to pa bom spregovoril tudi o nekaterih izzivih in priložnostih pri upravljanju in pa razvijanju odgovorne in dinamične samofinancirane organizacije pregledali, bomo toliko vprašanj, kot jih bomo lahko, glede na časovne omejitve. Nekratko bomo preleteli dejavnosti CPVO-ja, prav tako bom predstavil naše stališče glede srečnice, upravljanja z rezervami, človeškimi virami, potem kakšna so tehnična vprašanja, prenos finančne revizije in katere so glavne ugotovitve. Z velikim ponosom lahko povem, da CPVO upravlja z največjim sistemom žlahtniteljskih pravic na svetu, smo samo financirani. In ko pravim, da smo samo financirani, to pomeni, da ne le, da ne prejemamo nobenih sredstev iz proračuna EU, ampak, kot je na to namigovala Evropska komisija, prispevamo v pokojninske sklade. 1,6 milijona evrov vplačujemo v pokojninske sklade in pa v prihodnosti in upamo, da bomo od tega enkrat v prihodnosti imeli tudi korist. To je predvsejšen delž teh 80 milijonov proračuna. Od vzpostavitve sistema pred 20 leti smo prejeli 60 tisoč prijav, 26 tisoč aktivnih nazivov je v veljavi, približno 3500 prijav prejmemo vsako leto, 35 tisoč do 40 tisoč računov izdamo vsako leto v tem obsegu. Naš proračun, kot sem omenil, je 18 milijonov, tako je bilo leta 2016 in s tem se ukvarja le 45 zelo posvečenih uslužbencev. Nekaj informacij o agenciji kot taki. Včasih se sprašujemo, ali je najbolj ustrezen čin izvanja evropske politike preko agencij Evropske unije, sam bi dejal, da je to primeren način dela. Zelo hitro se lahko odzivamo na potrebe strank. Malo uslužbencev se menja pri nas, uslužbenci so visoko usposobljeni, industrija nas zelo spoštuje, na to jasno kažejo tudi ocene, ki so bile upravljene glede našega dela. Prispevamo torej k večji učinkovitosti prijav. Tako se opravi ena prijava v enem jeziku, v enem postopku. In mislim, da je to zelo učinkovito za sam sistem in pa industrijo. To pomeni manj upravnega bremena za nacionalne organe. Kljub temu, to smo sodelujemo z državami članicami, saj jih podpiramo pri delu, ki ga upravljajo na tehnični ravni. To počnemo po razumni ceni, vsaj menimo, in industrija se večinoma s tem tudi strinja. Na no, to pa še nekaj o upravljanju in razrešnicah. Močan proračunski nadzor je pomemben za vse organizacije in vsi organi Evropske unije morajo upoštevati pravila, vendar menim, da so načela pametnega finančnega upravljanja v samem osredu delovanja agencij kot ECPVO. Ne moramo enostavno slediti uredbi in določbam, kar seveda počnemo, ampak moramo stvari tudi utemeljiti našim strankam v žlahniteljski industriji, da uporabljamo načela učinkovitosti, uspešnosti in pa dožnega izpolnjevanja dožnosti. Predsednik organizacije žlahniteljev na svetu že kaže na to, da je mogoče izboljšati upravljanje na institucionalni ravni ustrezno predstavljamo in zagovarjamo interese evropskih davkoplačevalcev, saj zagotovimo tudi razrešnice, ki se financirajo iz pristojbin. Sicer gre tukaj za veliko manjši obseg, ampak sledimo isti logiki, kot jo uporablja industrija. Financiranje CPVO in pa razrešnice niso torej le nekaj, kar uporabljamo, ampak bi to lahko bil zgled tudi za delovanje drugih agencij. Pri tem bi se navezal tudi na poročilo Evropskega računskega sodišča, ki tudi opravlja intenziven pregled pri naši agenciji. Znotraj Evropske proračuna smo prav gotovo ena najbolj revidiranih agencij. Z veseljem pa bomo seveda še bolj sodelovali z Evropskim parlamentom v postopku nadzora. Ne smemo pa spregledali tudi pomena finančnih prispevkov v tem sistemu. V postopku skrbno spremljamo, kako se porabljajo sredstva tudi za zaposlovanje osebja. Ko za nekaj plačamo, seveda želimo imeti od tega koristi, nobeno upogled v to, kaj se dogaja s temi sredstvi. In lahko vam zagotovim, da želahnitelji in predstavniki industrije lahko spremljajo naše delo podrobno. Glede upravljanja rezerve CPV-ov, seveda je naš cilj doseči uravnovešen proračun, vendar glede na to, da vse agencije večinoma delujejo na osnovi tržnega popraševanja, je to zelo težko. To je le teorija. Proračun moramo uravnovešiti srednjo ročno, na mesto na letni osnovi. In v tem smislu rezerva ni luksus, ampak je bistveno orodje, s katerim zagotovimo ustrezno upravljanje s finančnimi tokovi ter plačila v obdobjih, ko je izvedenih manj prijav kot predvideno. Financirati moramo seveda tudi obnovo in infrastrukturo. CPVO ima prednost, da lahko z rezervo upravlja na precej fleksibilen način z določanjem samih pristojbin. Na osnovi predloga upravnega odbora Evropska komisija na to obravnava tudi predlagane spremembe uredbi in CPVO na osnovi takšnega mehanizma dejansko lahko poveča rezerve, kar smo tudi storili. Tukaj lahko vidite, da se je rezerva vedno manjšala. Zdaj pa smo pristojbine povečali, saj se približujemo tudi kritični točki v času, predvsem v smislu obsega rezerve. Z rezervami torej dobro upravljamo in prav gotovo ne delujemo kot banka za naše stranke. Zdaj pa bi se želel vrniti na najpomembnejšo tematiko za našo agencijo trenutno. Kot smo omenili prej, so za mreže agencij dogovorile glede 5-odstotnega reza, potem ko naj bi spodbila dodatnih 5 odstotkov scheme za osrednjo skupino uslužbencev, o čem smo že govorili. Za celotno samofinancirano agencijo, kot je CPVO ali pa kakšna druga, smo 5 odstotni prag upoštevali. Ne moremo, pravno utemeljeno uplačevati sredstvo v evropski proračun, ne moramo pa prijemati tudi manj sredstev iz evropskega proračuna. Če upravimo 20 odstotni, 30 odstotni, 90 odstotni, res to ne bo imelo nobenega učinka na evropski proračun. In ko moram razlagati, zakaj moramo upraviti 5 odstotni rez in na to, to pojasnjevati, da gre tukaj za orodje za določene osrednje skupine uslužbencev, je to pravzaprav odveč. Gre za protislove, tako rekoče. Sistem je drugačen in tudi analiza mora biti drugačna ter temeljiti na tem mehanizmu. Morda bi lahko rekli, ne glede na to, kako agencijo financiramo, bi morali zagotoviti reze za to, da bomo zagotovili tudi učinkovitost, katero bomo rešili industrijo pred previsokimi pristojbinami. To je zelo dober pristop, vendar pod pogojem, da se zagotovi določen status quo, statusa quo pa ni. Tako mi kot druge agencije se moramo ukvarjati z dinamično sliko. Žlahnitelji vključujejo tudi majhne in srednje velika podjetja, ki jim je skupno to, da ne želijo zapravljati dodatnih sredstev za CPVO. To moramo upoštevati po zadnjem sestanku na svetu pa smo predlagali, da bi zamrznili te pragove, da ne bi presegli za višini petih odstotkov, tega bi se morali držati, kar smo že tako ali tako storili. In agencija se je s tem strinjala. Povedali so, da bi morali imeti ta sredstva. Soočali smo se torej s čudno situacijo, tisti, ki financirajo CPVO, so se strinjali s temi pristojbinami, so nas pa strani Evropskega proračuna in pa Evropske komisije obvestili, da se iz načelnih razlogov s tem ne morejo strinjati. Mislim, da je to neustrašna situacija in tudi slabo odraža način ustreznega upravljanja. Če predstavim poenostavljen primer, države članice prosijo za več rezultatov od agencije Frontex, zato so pripravljeni vplačevati in zato se zagotovi tudi več človeških virov. To je popolnoma logično. Industrija, naprimer, zahteva boljše rezultate od CPVO-ja in je pripravljen za to tudi plačati vendar pa. Tega ne moramo obravnavati institucionalno in to ni logično. Pozdravljam, da je Evropska komisija za pobudo EASE e sprostila človeške vire v nekaterih utemeljenih primerjih. Uporabljajo relevantne kazalnike kot ustrezen model, ki naj bi ga uporabljali v prihodnem ustrezno uporabo osebja in pa administrativnih stroškov, je torej vezana na realne potrebe. To je nekaj, kar je samo umevno, kar moramo razumeti. In ni treba, da čakamo tudi na rezultate pilotnega projekta. Ja, se to bi lahko trajalo več let. Ta prehod moramo upraviti čim prej, da ne bomo izgubljali sredstev in časa. Na to pa še nekaj o delovni obremenitvi preden zaključim. Tukaj si lahko to ogledate na zaslonu, če tega ne vidite dobro, se lahko ogledate tudi v dokumentih. Tukaj so glavni kazalniki za delovno breme CPVO-ja, kar seveda učinkuje tudi na naše potrebe. Kazalniki se uspenjajo, situacija s človeškimi viri pa je stabilna ali pa se celo zmanjšujejo te potrebe. Imamo 40-urni delovni teden, ki ni popolnoma skladen z viri, ki jih potrebujemo. Imamo torej majhno agencijo, ki upravlja pomemben del politike EU. Je pa res, da se moramo soočati tudi z večjimi upravnimi omejitvami kot nekatere druge agencije EU. Potrebujemo kritično maso za upravljanje s tako agencijo. Še en primer. Na CPVO-ju govorimo le o rezu dveh do treh dodatnih delovnih mest in morda boste rekli, da je to enostavno. Vendar moram povedati, da je vsako delovno mesto zelo pomembno za naš urad. Mislim, da bi morali razmišljati obratno. Evropska komisija in parlament bi morali razmišljati o tem, ali ni prioriteta za Evropsko komisijo, da zagotovi popolno skladnost z sporočilom iz leta 2013. Kljub temu, da se tukaj kaže večja učinkovitost in zmanjševanje delovnega bremena. Podpira nas tudi industrija. Mislim, da sem že prekoračil časovno omejitev, ne bom se poglabljal v prenose o tem se bomo verjetno lahko pogovorili še poznaje. Skladno s finančno uredbo seveda lahko imamo rezervo, vendar pa jo umejujemo. Koliko je to mogoče? Na to pa še nekaj sklepnih ugotovitev. Pozdravljamo pilotni projekt EASE, e, vendar pa je treba zgotoviti izvajanje rezultatov tega projekta takoj v smislu upravljanja moramo doseči ustrezno ravnovesje in stopnjo nadzora, tako da bodo lahko to upravljali tudi manjše agencije, ter osredotočiti se moramo na ustrezno finančno upravljanje. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala za zelo zanimivo poročilo. Prav gotovo si želite uporabiti model EASA. Zelo dolgo časa smo potrebovali za to, da smo zbrali podporo držav članic. Na koncu bomo prav gotovo našli ustrezno rešitev. Zdaj pa še gospod Jean-Michel Mastio iz EASA je namestnik direktorja oddelka za financiranje in javna naročila EASE. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. lepo. Se vam zahvaljujem, da ste nas povabili in da ste nam dali priložnost, da predstavimo, kako se lotevamo predvsem finančnih vidikov. Preden se lotimo vprašanja finančnega upravljanja, mi dovolite, da predstavim delo EASE. E. Tako na prvi pogled lahko vidite, da zdaj delamo že več kot 15 let. Sedež imamo v Nemčiji, v Kölnu. Prav tako imamo še nekaj uradov po celem svetu, v Bruslju, v Montrealu, v Washingtonu, v Singapuru. Prav tako odpiramo urad. 800 uslužbencev imamo, ti so v Kelnu, večinoma so to strokovnjaki za letalski promet. V sistem pa vključujemo še štiri dodatne države, poleg 28 držav članic, ki prispevajo k delu agencije. kaj misija EASE, to je prav gotovo zanimivo za vse nas, zagotoviti visoko stopno varnosti v letalskem prometu za evropske državljane. Tako za tiste, ki letijo, kot za tiste, ki živijo pod pomembnejšimi letalskimi potmi. Poleg visoke stopne letalske varnosti želimo zagotavljati tudi ustrezno zaščito okolja. To je pomembno vprašanje, ki ga moramo upoštevati. Poleg visokih standardov v letalskem prometu zagotavljamo tudi neposredne storitve za letalsko industrijo, zato smo tudi agencija z mešanim financiranjem. Storitve industriji zagotavljamo v okviru enotnega regulatornega in odobritvenega procesa, kar poenostavlja življenje industrijskih akterjev, pa tudi držav članic. Obenem pa poenostavljamo in spodbujamo notranji letalski trg s čimer izboljšamo samo delovanje letalske industrije. Na to pa še en vidik, ki je pomemben znotraj misije agencije, to je razvoj in krepito sodelovanja na mednarodni ravni, še posebej govorim o drugih organizacijah na področju letalskega prometa in varnosti, ICAO, naprimer, pa tudi nekateri drugi regulatori in pristojni organi iz drugih držav članic. Pomembno je povdariti, da EASA ne deluje izolirano, ampak gradimo tudi partnerstva v tesnem stiku z državami članicami in Evropsko unijo. Tukaj gre za celovit sistem letalstva. EASA torej ne dela sama, izolirano, ampak znotraj evropskega sistema, ki ga promoviramo. Zdaj pa proračunsko vprašanje. Predlagam, da začnemo s proračunom. Naš proračun obsega približno 142 milijonov evrov na leto in kot vidite, jaso financiramo iz treh večjih virov. Prvi sklop je izdajanje računov za industrijo, to so pristojbine in stroške, ki se zaračunavajo za izvajanje storitev, na osnovi česar se ustvari približno 96 milijonov evrov sredstev na leto. Drugi vidik zadeva regulatorne dejavnosti Evropske unije. Tukaj gre za subvencionirane prispevke Evropske unije in pa prispevke drugih držav, znesek približno 39 milijonov evrov. In v zadnjih dveh ali treh letih povečujemo tudi financiranje iz specifičnih projektov. Tukaj govorim predvsem o mednarodnem tehničnem sodelovanju v okviru specifičnih instrumentov financiranja. Dodeljena proračunska sredstva, naprimer pagoda in pa raziskave, obzorje 2020 in tako dalje. Pri teh stvarih v polni meri sodelujemo. Imamo torej tri glavne sklope financiranja. Ja, e se. Kako upravljamo s tem proračunom? Kot je omenila Evropska komisija, uporabljamo model dodeljenih prihodkov. Zakonodaja v temeljni uredbi v 65. členu predvideva, da pristojbine in stroški, ki jih pridobivamo strani industrije, so že tako ali tako dodeljena sredstva. Imamo torej določene pravne obveznosti pri uporabi tega modela. Stvari izgledajo precej tehnične, vendar pa je zamisel v ozadju enostavna. Prihodki od pristojbin in stroškov naj bi bili dodeljeni le izdatkom za zagotavljanje storitev za industrijo. Prijavitelji in pa tisti, ki uplačujejo sredstva, EASI, so lahko prepričani, da bomo ta sredstva uporabljali le za zagotavljanje teh storitev. Ni torej nobenega navskrižnjenja financiranja za različne sklope dejavnosti, ki jih predvidevamo. Ni mogoče torej mešano razporejati proračunskih sredstev. Iz tega modela izhajajo tudi določene omejitve, vendar pa s temi omejitvami na ustrezen način upravljamo. Kako? Vzpostavili smo stroškovno računovodski model, ki temelji na najvišjih mednarodnih računovodskih standardih, ki jih uporabljajo tudi največje družbe. In prav tako se naslanjamo na izvajanje reda agencije, ki je popolnoma skladen z računovodskimi standardi. Tukaj se zagotavlja tudi zunanja revizija v okviru letne revizije agencije. Jasno ločevanje ali pa razmejitev financiranja po sklopih temelji na temeljni zakonodaji, Ampak to izhaja tudi iz razumevanja, da si tega želi letalska industrija. Želijo se prepričati, da vsa sredstva, ki jih vplačujejo agencije, se uporabljajo za izvajanje dejavnosti agencije in pa za storitve. Posledica tega je, da iz enega leta v drugo leto prenesemo kakršnekoli ustvarjanje presežke pri dveh kategorijah dejavnosti naprimer do deljena sredstva in pa presežki. Te presežke prenesemo in jih uporabimo v naslednjem letu ali pa z njimi izravnamo morebitne prihodne izgube. V sklopu subvencij presežke seveda vrnemo Evropski komisiji, vendar gre tukaj le za subvencionirane prispevke strani EU. To pomeni, da ima agencija precej obsežne prenose presežkov, vendar pa je to prav gotovo predvideno znotraj proračuna, ki je transparenten in ga je mogoče uporabljati tudi v sklopu dejavnosti, ki se izvajajo v naslednjem letu. Reprezentativ. Torej, sistem je reprezentativ. Zagotovimo namreč, da se sredstvo dejansko dodeljujejo za izvajanje ustreznih dejavnosti. Stvari so reprezentativne in to temelji tudi na določenih pričakovanjih glede preglednosti, transparentnosti tako Evropskega parlamenta, deležnikov, komisije, industrije. Je pa model precej kompleksen, morda bolj kompleksen od eh, globalnega modela, ki ga je omenila Evropska komisija. Zakaj? Zaradi tega, ker ni ugrajena nobena fleksibilnost v upravljanju s temi sredstvi. Tekom leta je treba skrbno upravljati s temi sredstvi in preprečevati tudi ponavljanje ali pa ustrezno razporediti s ponavljanjem znotraj dinamike. Dinamika ne temeli na načrtih, ne temeli na proračunu, ampak temeli na realnosti. Ko nekdo namerava izvajati eno od treh dejavnosti, potem mora ta sistem te stroške upoštevati. Razmeto med različnimi dejavnostmi je torej dinamična in je odvisna tudi od dodelitvenega ključa, ki odraža način dela osebja na agenciji. Načrtovanje in poročanje je prav tako bolj kompleksno kot to, kar je predstavila Evropska komisija. In tudi razprave za Evropsko komisijo so zaradi tega včasih bolj problematične, saj moramo seveda upoštevati razmejitev na različne dejavnosti. Zavedati se moramo, da smo letos kar nekaj izgubili v smislu subvencij. To pomeni, da v resnici pravzaprav ne moramo tega izravnati za pristojbinami in pa z računanimi stroški. Upoštevati moramo to izgubo, in jo na nek način prenesti tudi v prihodni proračun. Še nekaj je pomembno. Kakršne koli izrazite ali pa opazne naložbe, ki vplivajo na različne vire financiranja, teh ni tako enostavno izvesti. Sredstva, ki so razpoložljiva, morajo biti skladna z različnimi sklopi virom. sklop sredstev iz subvencij Evropske unije je manj fleksibilen kot so sredstva, ki jih pridobivamo na osnovi pristojbin in zračunanih stroškov. Upravljanje s poročunom je popolnoma skladno z usmeritvami Evropske unije in upoštevamo tudi ambicije glede učinkovitosti. Znotraj pilotne faze smo lahko zagotovili tudi ustrezno obravnavo delovnih obremenitev. Skušali smo čim bolj točno opredeliti to obremenitev, ko gre za delo EASE. EASE je pri tem sodelovala seveda tudi z predstavniki letalske industrije. Poleg tega, kar je drugi del pilotnega projekta, pa smo znotraj EASE e začeli izvajati vodilni projekt. Tukaj gre za zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti procesov, ki morajo delovati na boljši način in zagotoviti tudi prednosti v smislu učinkovitosti. In kot je omenila Evropska komisija v pilotnem projektu, tukaj imamo maržo plus minus dveh odstotkov in šele potem, ko se ta obseg preseže, se zagotovijo dodatna sredstva. V enotnem programskem dokumentu imamo tudi nove PBI-je. O tem smo se pogovarjali tudi z upravnim odborom in Evropsko komisijo. V drugem stolpcu razpredelnice lahko vidite, da je agencija tudi povečala delež osebja, ki se ukvarja z operativnimi dejavnostmi. EASA je agencija, ki ima zelo veliko strokovnjakov. 81 odstotkov osebja se ukvarja z operativnimi zadožitvami. In če upoštevamo tudi določene standarde, glede osebja, ki se ukvarja z nekaterimi naturalnimi dejavnostmi, je jasno, da univerzalni model, ki ga je predstavila Evropska komisija, predstavlja veliko manj administrativno obremenjeno situacijo. Tako da si lahko predstavljamo, kako težko je upravljati s temi sredstvi. EASA trenutno proračunsko gledano deluje na stabilen način, prav tako učinkovito izvajamo porabo proračuna in v polni meri izpolnjujemo tudi obveznosti glede obveznih delovnih mest, delovnih mest, ki so bila dodeljena agenciji. Z veseljem bom odgovarjal na vaše vprašanja. Najlepša hvala za pozornost. Herzlichen Dank. Ich glaube. Hvala. Gospod Mastijo, mislim, da projekt EASA dejansko povzroča to, da na agencije njihovo financiranje gledamo nekoliko drugače, kot smo to počeli pred leti. Zahvaljujem se tudi komisiji s tem gospodu Presu, da so bili pripravljeni preizkusiti nek model, ki predstavlja potencial za prihodnost. Ta model bo različno vplival na različne agencije, ampak vseeno bi si lahko pridobil zaupanje držav članic, kaj ti ta model ne prinaša eh, proračunskih posledic, ki bi ušle izpod nadzora, ampak omogoča učinkovitost mm, in omogoča tudi natančen nadzor nad proračunom ter Eh, prilagoditev potrebam na trgu. Eh, vse, vseeno se mi zdi, da je to model financiranja, ki ne povzroča velikih strahov v finančnih ministerstv, ministerstvih držav članic. Z nami so tudi eh, glavni finančni varuhi. Povedala sem, da so tukaj predstavniki računskega sodišča. Zahvaljujem se vam za vašo prisotnost. Gospoda Sačija sprašujem, ali želi morda besedo. To bi bilo zelo dobro došlo. Uh, uh, Hvala, gospa predsedujoča. Ja, ta tema, ki jo obravnavate v današnji delavnici, je zelo pomembna tudi za računsko sodišče in to je pomembno zame osebno, kajti jaz poročam o ravno o agencijah. Tako da sem se danes moral udeležiti te delavnice. Eh, no, nisem eh, popolnoma še zapopadel tega koncepta agencifikacije. Eh, sem si pa zapisal kar nekaj pripomb, ki bi lahko bile dobro izhodišče za nadaljno razpravo najprej naj opozorim eh, na to, da tukaj eh, je seveda mandat računskega sodišča omejen. Jaz bom govoril sem, o vsem skupaj samo z vidika zdravega finančnega upravljanja. Kar se pa tiče političnega vidika oziroma prednosti enega ali drugega modela, to je pa naloga zakonodajalcev oziroma tistih, ki sprejemajo odločitev. To je torej vaša naloga, cenjeni poslanci. Kar se tiče vidika dobrega finančnega poslovodenja, uh, bi skušal nekako sistematizirati agencije, torej tiste, ki so v celoti ali pa delno samofinancirane. Jaz sem pripravil seznam desetih agencij. Komisija je uh, govorila o osmih agencijah. No in eh, deset agencij je vsaj delno financiranih iz eh, podjetij ali pa iz eh, držav članic in pri teh sem našel vsaj šest različnih modelov financiranja. Za deset agencij torej obstaja vsaj šest različnih modelov financiranja. Raznolikost modelov financiranja in raznolikost samih agencij je torej zelo velika. Razlog za to je morda to, da je bila vsaka agencija ustvarjena z ločenim in uh, zelo točno določenim namenom. Samo dve agenciji sem našel, ki se financirata na podoben način. To so CPVO in pa IPO. Um, no, ampak tudi ti dve agenciji se ukvarjata z različnimi nalogami in jo je treba obravnavati ločeno. Še nekaj sem opazil. Nobena agencija nima čistega modela financiranja. Se pravi, nobena izmed agencij se ne financira v celoti uh, brez evropskega proračuna. Torej, kot je omenil nekate, uh, eden izmed govornikov, imamo tukaj recimo pokojninske scheme, potem obstajajo tukaj tudi druga jamstva, recimo evropske šole. In če izračunate. Uh, torej, če želite izračunati pristojbine, ki jih dobivajo agencije iz eh, podjetij, to niso vsa sredstva, ki jih te agencije dobijo. Tudi tiste agencije, za katere se zdi, da so v celoti samofinancirane, so predmet uh, računovod, uh, računovodskega nadzora računskega sodišča. Računsko sodišče pa se, fin, no, pač to računovodenje pa se financira iz evropskega proračuna. Tako da tudi to eh, predstavlja nek strošek. Mi smo tisti, ki smo odvisni za računovodenje pri vseh evropskih agencijah. No, kljub temu, da pri agencijah zaznavamo različne modele poslovanja, vseeno vse agencije spadajo med konstelacijo evropskih institucij in to pomeni, oziroma to določa tako eh, politični vidik, kakor tudi vidik dobrega finančnega poslovodanja. Sam bi želel izpostaviti tukaj štiri načela. Prvo. Različni modeli delovanja agencij morajo eh, odgovarjati predvsem potrebam same agencije. Če v agencijah nekdo misli, da bi bilo dobro outsourcati njihove presežke, potem to ni v skladu za načelom dobrega finančnega poslovodenja. Temu se je treba torej izogniti. To lahko ima tudi politične posledice. Če bi evropski državljani ugotovili, da, neko, da nek evropski organ eh, kar tako povprek troši denar, potem eh, bi to seveda imelo negativne posledice. Drugo načelo, ki bi ga želel izpostaviti, je načelo preglednosti to je načelo, v katerem bi vsekakor morali investirati javna sredstva. To načelo nas eh, stane, ampak je uredno svojega denarja. Uredno je, da investiramo v preglednost ravno eh, zaradi evropskih podjetij in pa zaradi evropskih državljanov. Tretja točka. Z vidika dobrega finančnega poslovodanja in pa z vidika spoštovanja proračunskih načel je načelo uravnoteženega proračuna. In tudi to spet ni tako jasno, kot se zdi iz samega imena. Eh, govorimo o prenosih. In tukaj bi morali imeti prav tako nek sistem, kaj narediti s temi prenosi in podobno velja za rezerve samofinanciranih agencij. Tudi to so na nek način prenosi, carry over, kako je bilo omenjeno tudi v, prete, v prispevkih. Tukaj bi lahko sprejeli neka skupna pravila, načela in s tem bi izboljšali tudi finančno poslovodenje. In pa ne na zadnje, vprašanje odgovornosti in demokratičnega nadzora. Iz razlogov, ker sem jih pravkar omenil, menim, da bi samofinancirane ali delno samofinancirane agencije morale biti podvržene demokratičnemu nadzoru. Postopek bi lahko bil podoben kot pri nadzoru nad agencijami, ki so polno financirane iz evropskega proračuna, torej govorim o postopku podeljevanja razrešnice. Eh, same institucije so večkrat govorile o tem, da je potreben za eh, vse te agencije predvideti določen postopek, ki je podoben podaljevanju razrešnice, zato ker spada znotraj eh, scheme evropskih institucij in ker morajo spoštovati določene določbe o zaposlovanju osebja in pa spoštovati morajo tudi načela splošnega poslovanja, ki veljajo tudi za druge evropske institucije. Hvala lepa za ta prispevek. Sama nisem vedela, da eh, pri desetih agencijah obstajajo različni modeli financiranja. Sama bi izhajala iz tega, da obstajajo tukaj neke skupne poteze, ampak zdi se, da se vseeno ti modeli financiranja med seboj močno razlikujejo. In potem bi kot eh, članica odbora za nadzor proračuna rekla, da bi se to že morali podrobno ogledati in da bi morali razmisliti o tem, zakaj je prišlo do takšnega zgodovinskega razvoja. Eh, ja, te agencije so bile na nek način eh, v nekem trenutku ustanovljene in potem so se razvijale na različne načine. Ampak ker imamo sedaj že toliko agencij, se tudi vprašanje nadzora zaplete. No, kljub temu eh, velikemu številu agencij bi pa nad njimi morali imeti določen pregled, določen nadzor in strinjam se z vami, tudi tiste uh, agencije, ki so samo financirane, bi morale biti predmet nadzora, kajti to je še vedno javni organ, ne pa nekakšno samostojno podjetje. In dem sinne würde ich jetzt in Frage und. No, um Sedaj bomo začeli z krogom vprašanj in odgovorov. Gospod Von, gospa Šulin in pa potem gospod Stehovski. Če sem koga spregledala, se prosim oglasite. Yeah, ja, ja, yeah, Hvala, želel bi podati nekaj, no bom podal nekaj zaključnih pripomb na koncu. Uh, Sem pa že na začetku zastavil neko specifično vprašanje. No, predstavniki so govorili o vprašanju nadzora in eh, razrešnice. Razumem, zakaj bi agenciji, v agencijah mislili, da postopek podeljevanja razrešnice in pa poseganje Evropskega parlamenta ni primerno, zato ker so delno financirane iz pristojbin. Ampak, kot so povedali drugi, gre tukaj za vprašanje stroškov črpanja, zaradi vprašanja spoštovanja uh, evropskih pravil in uredb. Že zato bi morali zagotoviti določeno stopnjo nadzora nad agencijami. Gospod Egvar, tudi vi ste to deloma priznali ob koncu vašega prispevka in ste rekli, da bi morali vsaj v prihodnosti razpravljati o možnostih sodelovanja s parlamentom. Zanima me, če bi lahko povedali, kaj ste s tem uh, mislili. ali mislite, da bi uh, eh, samo financiranje agencije prišle v uh, naš odbor za nadzor proračuna, da bi z njim razpravljali, bi agencije bile pripravljene to narediti? Oziroma, kako si predstavljate to sodelovanje z Evropskim parlamentom? Yes, for, for eh, Hvala za to vprašanje. Ko govorite o vprašanju nadzora, oziroma o tem, da samofinancirane agencije nimajo nadzora. Eh, to ni res. Eh, nadzorujejo nas države članice, ki sedijo v svetu, nadzorujejo nas industrije, ki nas financirajo, nadzira nas računsko sodišče. Vse dokumente pošljemo Evropskemu parlamentu in vse je objavljeno na naši spletni strani, tako da ne morete reči, da ni nobenega nadzora. Če je to v interesu Evropskega parlamenta, pa seveda ne izključuje možnosti, da bi vas obiskali in da bi vam predstavili uh, te informacije v odboru za proračun. Z veseljem bi vam dal na razpolago uh, kakršnekoli informacije, ki bi jih želeli. Če bi sprejeli bolj danosežne spremembe, pa bi to uh, spremenilo našo ustanovno uredbo uh, IPO-ja. sem pa seveda pripravljen razpravljati s parlamentom o tem, kako bi lahko oblikovali naše sodelovanje. Zato, da bomo lahko zagotovili, da boste zadovoljni z našim delom in da boste občutili, da zastopamo neposredne interese državljanov. Ja, prav gotovo bomo o tem razmislili. To je morda neka ideja za prihodnost. Tomaš in potem gospa Šulin. Ne vem, kdo se je prijavil. Tomaš, vedno pravim, da si džentlmen. Hvala eh, za besedo. Eh, hvala tudi vsem, ki ste predstavili delovanje, financiranje in eh, nadzor agencij. Imam pa vprašanje za gospoda Silvana Preso. In sicer govorili ste o, pre, o proračunskem presežku agencij, ko se sredstva, ki so jim bila dodeljena, prenesejo naprej. Eh, zanima me, ali je določen procent eh, teh dovoljenih sredstev, ki se prenašajo naprej ali ne, kajti če ta procent eh, ni določen, bi bilo potrebno najbrž razmišljati tudi v to smer. Razmišljam tudi takole, torej, če sredstva ostajajo, torej, če predstavljajo presežek, kaj je vzrok za ta presežek? Ali agencije niso izpolnile programa ali je vzrok um, kakšen uh, drugi? Uh, torej, naslednje leto so agenciji do, dovoljena uh, nova sredstva in mogoče se uh, ali se zgodi snežna kepa, da je ta prenos sredstev iz leta v leto. In me še zanima, vkolikor imate podatek, kakšna višina sredstev, ki se prenesejo naprej, predstavlja v primerjavi z vsemi sredstvi oziroma prihodki agencije? Hvala. Tomáš. Tomáš. To výbornou debatu. Já už jsem po poněkol... Hvala lepa za to zanimivo razpravo. sam sem poročevalec v senci za razrešnice agencijam, oziroma sem to bil že večkrat, večkrat sem tudi osebno obiskal uh, agencije. In uh, lahko podprem to, kar je rekel Derek. Kot člani odbora za nadzor proračuna in uh, odbora za proračun moramo imeti nek sistem sistematičnega poročanja o delu agencijah. Pogosto kolegi dobivajo samo delne informacije in številni kolegi sploh ne vedo, da imajo določene agencije sedeže v njihovih državah. Jaz vem, da ima ena izmed agencij sedež v Pragi in ko sem to povedal kolegom, so bili prav presenečeni. čeprav ima ta agencija zelo eh, veliko, eh, sedež v zelo veliki zgradbi, ampak prepoznavnost teh agencij je problematična. No, eh, tudi sam mislim, da. Imamo dober pregled nad delom, inform, nad delom agencij. Ko odločamo o razrešnici, imamo skupek dosijejev z vsemi mogočimi informacijami in res je, da lahko z vami razpravljamo eh, tudi, ko prihaja do problemov. Včasih lahko gre za banalne probleme, ampak recimo pred nekaj tedni sem bil na Dunaju in tam sem se. Eh, tam sem razpravljal z nekim problemom, ki se je pojavil pri osebju. In zanimivo se mi je zdelo, da me kontaktiral nekdo iz vaše agencije za to, da bi jim preveril dosje določene zaposlene osebe. Tako da tukaj parlament že ima določen uh, določen pregled. No, potem, kar se tiče financiranja agencij, pa si ne predstavljam, da bi vse agencije bile samofinancirane. Kako bi lahko samofinancirali recimo Europol? Ja, kako bi to delovalo? Za vsak zločin, ki ga prijavimo, bi dobili 10 odstotkov ali kako? Ja, to verjetno res ni mogoče. No, tiste agencije, ki pa so financirane iz pristojbin, recimo Agencija za varnost v letalstvu, te so pa uspele vzpostaviti neko povezavo za parlamentom, s komisijo. In tistimi, ki uh, dobivajo licence, recimo s podjetji kot je Airbus ali pa Boeing. sam sem bil v stiku tudi z temi podjetji in uh, lahko vam zagotovim, da ko jim omeniš Agencijo za varnost v letalstvu, potem je to za njih nek znak kakovosti, nek znak varnosti, ima dober ugled torej. In to smo premalo izpostavili v tej razpravi. Pri vsem skupaj ne gre samo za financiranje, ampak gre za kakovost in za varnost. Evropska unija in pa Evropske agencije so tiste, ki jamčijo kakovost storitev. No, kar se pa tiče stroškov, in sam vidim še nekaj možnosti za prihranke. Eh, pred kratkim sem bil tudi v Budimpešti. Tam sem se sestavil z predstavniki tamkajšnje agencije in uh, razpravljali smi, smo o tem, da bi lahko bolje organizirali recimo javne razpise. Nekatere javne razpise bi lahko združili v skupine, Vem, da so potrebe po IKT različne od agencije do agencije, ampak vseeno bi tukaj lahko nekako razmislili o skupnih javnih razpisih, recimo za pridobitev računalnikov ali pa kakšnih drugih storitev. To bi bila um, neka možnost. Sploh, če so si agencije geografsko gledano blizu, potem bi lahko optimizirali njihove stroške. Še nekaj. Sam sem poročal o razrešnici za agencije v letu 2014. Zmeniti, ali ta kvalita. In uh, takrat sem res opozarjal na določene napake, Želel sem, da bi to upoštevali pri postopku podelevanja razrešnice, ampak moram pa res reči, da se je vaše delo v zadnjih dveh letih močno izboljšalo, um, tako da več najdemo, ne najdemo veliko razlogov za kritike. Uh, lahko vas samo motiviramo k temu, da še naprej izboljšate in pa da tudi promovirate svoje delo. To je vaša največja pomangljivost. Vi pravzaprav ne znate uh, prodati vaših uspehov, ne znate uh, osveščati ljudi o tem, kako dobri ste. In če vam to ne bo uspelo, potem lahko imamo še 100 delavnic o vašem financiranju, uh, lahko vas. Uh, nadzorujemo pri tem, kaj delate za svojimi financami, ampak če ne boste sporočali državljanom in pa nam, bo to vedno ostal problem. Pri zadnji horizontalni razrešnici smo predvideli možnost povečanja števila osebja v vseh agencijah. Prosim, izkoristite ta inštrument. In prosim, dajte bolje komunicirati z evropskimi agencijami in pa z evropskimi državljani. Hvala. Morda bi dali kolegom možnost, da odgovorijo na nekatera izmed teh vprašanj in pripomp. Um, eno izmed vprašanj je bilo uh, naslovljeno na komisijo, morda lahko vi odgovorite gospe Šulin. Uh, in pa potem morda lahko kaj več poveste tudi o sodelovanju med agencijami, o skupnih razpisih in tako naprej. Predstavnik komisije lahko na to odgovori, če pa želi še kdo kaj prispevati, pa lahko to seveda stori. Hvala, gospod Von. Kar se tiče vprašanja gospe Šulin. Presežki, ki so prenešeni, ali je tukaj določen kakšen delež? Eh, ne, tu ni eh, določen odstotni delež. Mi razlikujemo samo med eh, agencijami, ki so samofinancirane v celoti in pa drugimi. Tiste, ki so samofinancirane, so, so deloma izven uh, Eh, mandata evropskega proračuna, kajti niso več vključene v ta proračunski postopek. Zato je mm, samemu pravnemu odboru agenciji prepuščena odločitev o tem, eh, kaj želijo narediti na področju eh, preseškov. Lahko recimo prilagodijo pristojbine, s tem zmanjšajo priseške skratka, s takšnimi sistematičnimi ukrepi lahko nekako zmanjšajo presežke. Kar se tiče agencije IPO v Alicanteju, tudi ta agencija ima velik presežek, ki se kopiči že kar nekaj časa. Približno 400 milijonov eh, presežka imajo. Trenutno ni nobenega sistema za to, da bi glede tega, kaj bi morali narediti s tem presežkom. Pravzaprav je to njihova odločitev. Kar se tiče delno samofinanciranih agencij, torej agencij, ki so delno financirane same in deloma iz proračuna, tukaj imamo predviden postopek znotraj proračunskega postopka, njihov presežek upoštevamo pri oceni potreb po svežem denarju za, za naslednje leto. Komisija torej upošteva presežke, ki jih ima agencija, zato da s tem pokrije del izdatkov in um, pri avtorizaciji novih uh, uh, odobritev za prevzem obveznosti upošteva tudi to, ali je agencija imela presežek ali ne. Torej, torej predviden postopek uh, v letnem proračunskem postopku. morda bi vam lahko mm, v pisni obliki poslali same številke, kajti nimam točnih številk v zvezi z presežki, lahko pa to tabelo eh, pošljemo vašemu sekretarjatu. Hvala, gospod Spanjoli. Yes, thank you. Uh, indeed, the, the area of uh, joint procurement. Hvala. Ja, res je. Javni razpisi, skupni javni razpisi so ena izmed naših prednostnih nalog v času našega vodstva omrežja agencij. Na naslednjem našem sestanku bomo formalizirali vzpostavitev uh, uradne podmreže uh, tistih, ki so pristojni za javne razpise v agencijah. Z njimi smo že začeli pripravljati skupen program razpisov za agencije. Razvijamo tudi portal, kjer eh, predstavljamo potrebe po razpisih agencij. Veliko se tukaj dogaja. Omenili smo tudi že eh, storitve v oblaku, eh, potem razmišljamo pa tudi o skupnem najemu računovodskih storitev, o recimo skupni nabavi opreme naših dvoran, eh, mobilne, eh, opreme mobilne komunikacije. Skratka, veliko takšnih projektov pripravljamo, kajti to res ponuja največje možnosti prihrankov oziroma to lahko poveča našo učinkovitost. Tako da tukaj imamo veliko projektov in upam, da bomo te v prihodnosti še razširili. Gospodu Zahovskemu želim zagotoviti da smo tudi razširili stalni sekretarjat mreže agencij. Imeli bomo tudi skupno pisarno, urad, kjer bomo zaposlili večje število ljudi, kajti res razumemo to potrebo potem, da imamo bolj močno eh, centralizirano strukturo, da lahko nekako upravljamo vsemi aktivnostmi agencij. Eh, ena izmed teh aktivnosti je recimo skupni portal razpisov, Eh, to je ehm, zelo koristno pri ustvarjanju sinergij. Zato potrebujemo neko centralno upravljanje, zato moramo imeti določeno zmogljivost in eh, to seveda moramo ehm, narediti v obliki deljene eh, strukture upravljanja v Bruslju. Ja. Hvala lepa, bi še kdo rad odgovoril? Izvolite. No, Morda lahko eh, še jaz povem nekaj glede raziskav. Zakaj sploh imamo raziskave? Pristojbine določamo na ravni, da bi imeli čim bolj uravnotežen proračun, ampak to je praktično nemogoče, namreč težko je predvideti, koliko ulog eh, bomo imeli na leto. Ne moramo pa vsako leto spreminjati teh pristojbin mi načrtujemo pristojbine za naslednja štiri leta. V zadnjih štirih do petih letih smo prišli do situacije, ko delamo z uh, eh, pomankanjem proračuna, zato da bi zmanjšali te rezerve. Sedaj pa bomo spremenili pristojbine in eh, zaradi tega bomo prišli do presežka verjetno ali pa bomo imeli uravnotežen proračun, če bo tole mogoče. No, Prav to je razlog, zakaj imamo te rezerve, zakaj to potrebujemo. Pri nas na CPVO smo se odločili, da potrebujemo 15 odstotkov rezerve, zato da predvidimo takšne eh, nepričakovane dogodke. Trenutno govorimo o neki 200 eh, do 200. 500 milijonov evrov, torej od tega eh, bi bilo 15 odstotkov približno 9 milijonov evrov, ki jih potrebujemo kot nekakšno rezervo. Transparentnost je po mojem mnenju izjemno pomembna in na tak način se lahko izognemo pomislekom, ki jih eh, imajo nekateri Na tak način se izognemo tudi diskrecijskim izdatkom, namreč naši računovodski izkazi so odprti in na tak način se želimo izogniti možnim kritikam z katerekoli strani. Hvala lepa. Ima A, ima tudi prošnjo za besedo, mislim, da želi povedati nekaj eh, komentarjev. Glede na to, da ste iz Združenega kraljestva, bo to še bolj, toliko bolj zanimivo. Yeah. Najlepša hvala in hvala za priložnost, da smo lahko danes tukaj in prispevamo k razpravi. Verjetno ne bom podal veliko novih informacij, bi pa rad eh, ponovil eh, nekaj informacij in dodal lastno perspektivo. Kar se tiče povečanega obsega dela in zniženih sredstev, Evropska agencija za zdravila je v. Eh, obdobju 2014 do 2018 zvišala svoj obseg dela za 40 odstotkov. Sredstva pa se seveda znižujejo za 1 do 2 odstotka. Prijavitelji, ki podajo vlogo, za njo plačajo 100 eh, tisoč, 200 tisoč do pol milijona evrov in seveda pričakujejo ustrezne storitve za to ceno agencija potem zaide v težave, namreč vedno večji obseg dela imamo, finančnih sredstev pa imamo manj, kljub temu, da je vlog več, recimo. Zaradi tega ne moramo zagotavljati dobrih storitev v vseh trenutkih, predvsem ne zanesljivih. V tem primeru se agencije včasih začnejo uh, posluževati podizvajalcev in podobnih uh, možnosti v tem primeru se izgubijo pomembne izkušnje in znanje. Potrebujemo novo zaposlovanje in eh, to je škoda za vse. Določenih kategorij zaposlenih tudi ne moramo dati na določena občutljiva mesta. To je torej še en pomemben aspekt. Naj povem nekaj več o znanstvenih nasvetih. Mi svetujemo pri začetku raziskav na področju zdravil in te raziskave so se podvojile. Mi smo morali torej desetkrat več eh, na svetu dajati na tem področju zaradi omejenih sredstev, pa žal agencija ne more podati takšnega povečanja znanstvenih nasvetov. Trenutno imamo 500 do 600 mm, strokovnih nasvetov na leto, potrebe pa bi lahko bile do 6000 letno. Kaj to pomeni? To pomeni, da bodo naši pacijenti čez nekaj let prejeli uh, možnost uporabe novih zdravil na trgu. Seveda zato potrebujemo raziskave in uh, preverjanja mi pa žal nimamo dovolj finančnih sredstev in zaposlenih, da bi lahko podprli prijavitelje, ki so večinoma raziskovalci. Glede presežkov naj povem naslednje. Mi smo agencija, ki je izven evrskega območja in zaradi tega smo še posebej izpostavljeni tveganjem zaradi menjalnega tečaja. Približno en milijon izdatkov. Eh, leto je v funtih in eh, oziroma en milijon evrov izdatkov imamo zaradi menjalnega tečaja, ker so naši izdatki v funtih, prihodki pa v evrih. Če se menjalni tečaj spreminja, potem je to za nas problematično. Naša agencija namreč nima možnosti, da bi imela nekakšne rezerve. In potem nimamo nobenega manevrskega prostora, da se odzovemo na to tveganje. Težko tudi napovemo, koliko bo vlog, kakšen bo obseg dela. Naš proračun je nekaj več kot 300 milijonov evrov. Razlika enega odstotka pri napovedi je v bistvu 3 milijone evrov. Ampak ne gre samo za problem tega, je napoved, kakšen je napoved obsega dela. Gre tudi za to, kdaj so vloge vnešene. Ni dovolj, da mi napovemo, da bo v nekem letu prišlo naprimer 110 eh, vlog za preverjanja. Vprašanje je tudi, kdaj pridejo, v katerem delu leta. Namreč, če jih 25 odstotkov pride v zadnjem mesecu, v decembru, potem bomo morali razumeti, da je nekaj denarja ostalo, tega pa ne moremo prenesti v naslednje leto. Preverjanje ene vloge traja približno eno leto, sredstev pa ni več na voljo. Torej, to je problematično pri delu naše agencije. Zniževanje števila zaposlenih in finančnih sredstev je za nas izjemno nepraktično, saj vpliva ne le na našo agencijo, ampak tudi na splošno na raziskave in inovacije pri novih zdravilih. Povzroča nam tudi velike administrativne probleme, namreč težko je napovedati, kot rečeno, eh, fluktuacijo menjalnega tečaja in količine vlog. Mi tukaj res nimamo manevrskega prostora. Omenili ste tudi brexit, ki bo gotovo vplival na naše delo. Če bi imeli presežek, bi imeli nekakšno rezervo, s katero lahko potem upravljamo, ko, gre, eh, ko bo za, šlo za postopke po brexitu. Ampak, če nimamo nobenih sredstev, ki so na voljo, moramo preko proračunskega postopka, kar bo seveda trajalo nekaj časa. Hvala. Hvala lepa. Želim vam veliko sreče, kamorkoli že se boste preselili v prihodnosti. Za vas in vašo agencijo bo to gotovo težek čas. Ima še kdo kak komentar? Izvolite. Eh, Najlepša hvala, Patrice Peregrino. Eh, jaz sem predstavnik EPO eh, e v Bruslju. Nekaj komentarjev. Prvič, kar se tiče odgovornosti. Podobno kot gospod Ekvard bi tudi jaz povedal, da je bila zadnja reforma uredbe o financiranju um, takšna, da je spremenila eh, naše delovanje. V našem upravnem odboru so evropski poslanci, ki eh, odločajo o stvarih in tudi glasujejo o razrešnici. In kot je povedal predstavnik računskega sodišča, obstajajo različne situacije financiranja, Pri nas smo v ustanovitveni listini zapisali, da se financiramo z pristojbinami in zakonodajalca sta zapisala, kakšne pristojbine so, torej kakšna je višina pristojbin. Če jih želimo spremeniti, mora to ponovno storiti zakonodajalec. Kar se tiče um, presežka, naša ustanovitvena listina je zabetonirala nekakšen rezervni sklad, neko rezervo, ki pa je žal ne moremo, do, do katere ne moremo dostopati in prav zato je naš eh, presežek nekje 200 milijonov evrov. Želi še kdo komentirati? Ne, potem bom počasi zaključil. Ne bi bilo eh, namreč smiselno, da se gospa Holmajer vrne v prazno dvorano. Na začetku sestanka sem podal nekaj vprašanj. Povedal sem, da ne pričakujem odgovorov, ampak vseeno sem upal, da bomo o tem razpravljali in prišli do kakšnih zamisli za prihodnost. Prvo vprašanje je bilo povezano z presežkom, kaj lahko storimo s presežki in tako naprej. Tradicionalno smo razmišljali o tem, ali naj agencija ohrani presežek, da zniža pristojbine ali da poveča svojo rezervo. Druga zamisel pa je, da se presežek vrne v proračun Evropske unije. Razumem, zakaj imate določene zadržke za takšno postopanje. Potem imamo tukaj še predlog računskega sodišča, da se te prenose nameni izdatkom v prihodnosti. Naslednje vprašanje je bilo, ali naj eh, agencije zmanjšajo število zaposlenih. Ugotovili smo, da so agencije same znižale število zaposlenih za 1,8 odstotka, torej stvari se spreminjajo. Slišali smo tudi pilotni projekt EASA in mislim, da je ta projekt izjemno pomemben. Agencija moramo dati namreč na voljo čim več fleksibilnosti. Vsaka agencija ima namreč drugačne potrebe, kar se tiče financiranja, kar se tiče človeških virov, in nasplošno. Torej, več fleksibilnosti, ko damo našim agencijam, boljše bo za njih. Če bo ta pilotni projekt na koncu uh, uspešen, bomo to morda lahko prenesli tudi na druge agencije. Drugo vprašanje, ki sem ga zastavil, je bilo povezano z nadzorom in razrešnico. Zelo dobro ste povedali, da ne gre za to, da proračuna nihče ne pregleda. Ne, seveda imate nadzor in revizijo strani računskega sodišča, upravnega odbora in tako naprej. Ena izmed agencij je omenila tudi, da imajo v upravnem odboru poslance. Žal gre za eh, poslance iz odbora Juri, ne iz odbora eh, Kont. Mi v našem odboru proračunskega nadzora bi pa vseeno radi imeli nekakšen nadzor nad proračunom vaših agencij. In mislim, da ne obstaja razlog, zakaj ne bi mogli pripraviti vsako leto razprave med agencijami in našim odborom, predvsem tudi, ko gre za agencije, ki se financirajo iz pristojbin. Torej, lahko bi organizirali en sestanek in eh, pripravili splošno razpravo o tem, tako da bi bolje razumeli. Sekretarijata vas lahko kontaktira glede tega, tako da bi morda organizirali podobno srečanje. Za konec bi se vsem zahvalil, da ste prišli, hvala našim gostom. Razprava danes je bila zelo zanimiva, morda nismo dobili vseh odgovorov, ki smo jih želeli, ampak situacija je sedaj veliko bolj jasna. Zahvaljujem se sekretarijatu odbora eh, za proračunski nadzor, da so organizirali to, ta dogodek danes. Mislim, da je bila delavnica zelo uspešna, veliko poslancev se je udeležilo. Ponovil bi to, kar je povedal kolega Tomaš, kar se tiče agencije na splošno. Sam sem bil poročevalec za razrešnico 2014, takrat smo potrdili razrešnice in eh, tudi letos smo storili enako. Mislim, da to kaže na dejstvo, da so agencije uspešne, da so koristne, da upravljajo dobro delo za državljane Evropske unije. To je namreč razlog, zakaj imamo te agencije, da izvajajo storitve za naše državljane. Mislim, da svoje delo agencije opravljajo dobro in da je proračun pod nadzorom. Torej še enkrat najlepša hvala za delo, ki ga opravljate in hvala, da ste danes prišli in sodelovali v naši razpravi. Thank you. I'm sorry to be going as well, Thomas. ja, tudi meni je žal, da moramo že iti. Tako, sedaj so me pozvali, da povem nekaj za konec. Vsem želim lep dan in se vam zahvaljujem, da ste prišli.